kar se uporabe sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji tiče. Besedo ima gospod Brzezina. In ne pa Rono Kiroš Brežina. Glasoval sem eh, proti. Je gospod Brežina med nami. Hvala lepa. Kar se tiče sprostite sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Glede na avstrijski predlog je to zelo nesistematski pristop. Če gre za individualno podporo, glede na odpuščanje zaposlenih, potem mora to temeljiti na pravih gospodarskih potrebah in pravem gospodarskem kontekstu. Vendar pa to ni bilo tako. Pristop je poljuben, naključen.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 agenda iz Dohe po ministerski konferenci STO. Gospod Kamal, prosim. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči, da ste mi dali priložnost, da obrazložim svoj glas na to pomembno temo. Trgovina nas veliko zanima. In sicer gre za to, da bi želimo pomagati najrevnejšim državam iziti iz revščine. Eden najboljših načinov je, da pomagamo podjetnikom v revnejših državah. In ti si želijo pomoči in odprtega trga. Pomembno je, da jih podpremo. Prav tako pa moramo pomagati tudi znotraj naših meja, kar se olajšanja trgovine tiče mnoge revnejše države menijo, da je trgovina operena proti njim. Lahko si ogledamo fitosanitarne standarde, lahko si ogledamo različna pravila. Pomembno je, da zagotovimo, da je trgovinski sistem resnično odprt in da pomagamo najrevnejšim državam, kar se le da, da bi izkoreninile revščino. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kamal. gospod deva prosim gospod deva gospod deva prosim gospod deva prosim gospod deva ne you have the floor mister deva prosim gospod deva Hvala lepa, gospod predsedojoči. Če želimo izkoreniniti revščino po svetu, moramo spodbuditi globalno trgovino. Če bomo šli po poti protekcionizma, zaradi trenutne gospodarske krize po svetu, bomo samo odložili reševanje ljudi iz revščine. In veliko ljudi bo umrlo, če se tega ne lotimo sedaj in če ne bomo gledali prek krize, potem bomo pustili zapuščino katastrofalnih razsežnosti. Milijarda ljudi bo nezmožno živeti. Imamo krizo hrane, globalne spremembe, segrevanje, poplave in različne katastrofe. In tukaj je potrebna naša pomoč. To lahko storimo le, če bomo spodbudili globalno trgovino. Hvaležen sem, da me posluša tudi kandidat za komisarja za trgovino. Hvala lepa, gospod Deva. Seveda, to je obrazložitev vašega glasu. Gospod Tarabela, prosim. Merci, Hvala, gospod predsedujoči. No, v zvezi s to resolucijo o svetovni trgovinski organizaciji in v nasprotju z mnenjem prejšnjega govornika bi rekel, da ne bo mednarodna trgovina tista, ki bo prispevala k temu, da bo manj kot milijarda ljudi umirala zaradi podhranjenosti. Uh, ne, ampak kmetijstvo, kmetijstvo za preživetje bo k temu pripomoglo prej kot mednarodna trgovina. To sem že v razpravi povedal in ko govorimo o javnih službah in o tem, da morajo vlade vplivati na javne službe, ki se ukvarjajo z bistvenimi vprašanji, kakršna so oskrba z vodo, elektriko in tako naprej, moram povedati, da ne morem podpreti te resolucije in Zato sem glasoval proti.